drage kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu pa se nanaša na izjavo komisije v zvezi s pravno državo v Romuniji. Besedo najprej ponovno predajam komisarki Jurovi v imenu komisije. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani. Komisija je parlamentu in tudi širše zelo jasno izpostavila, da pozorno in zaskrbljenostjo spremlja, kaj se dogaja s pravno državo v Romuniji. Vedno znova ponavljamo, da mora Romunija izpeljati reformni proces in to čim hitreje. To pomeni, da mora Romunija storiti korake naprej, ne korake nazaj, vzdržati se mora kakršnih koli ukrepov, ki bi ogrozili dosežke iz zadnjih let komisija, še posebej prvi podpredsednik Franz Timmermans, ki se je osebno zauzel tudi z eh, ministersko predsednico Dančilo, zato da se upravijo konstruktivne razprave, konstruktiven dialog. Komisija je vedno jasno izpostavljala, da govorjenje zgolj za voljo govorjenja ni dovolj. Potrebujemo konkretne ukrepe tudi na romunski strani in to slejko prej. Kolegi je razpravljal o razmerah v Romuniji pred dvema tednoma. Nažalost, še nismo uspeli priti do sklepa, da je Romunija ponovno na pravi poti. Če naših pomislekov ne bodo odpravili, bo komisija ukrepala in uporabila sredstva, ki jih ima na voljo. Današnja razprava ni razprava o tehničnih vprašanjih, ne gre za to, da bi vam posredovali aktualizirane podatke v zvezi s tem, kaj se je dogajalo novembra, ko smo podali tudi priporočila za posamezne države. Romunija mora še vedno prenesti nekatere direktive, zaradi tega Imamo tudi nekaj pomislekov, kaj ti na nacionalni ravni želijo sprejeti nekaj zakonodajnih aktov, ki so v nasprotju z evropsko zakonodajo. Tu so še izvršni ukrepi, ki so jih sprejeli, pa tudi nekatera dejanja v okviru pravosodja, ko so zamenjevali sodnike, toživce in podobno. Današnja razprava se osredotoča na resno grožnjo ki kaže, da Romunija, kar zadeva pravno državo, stopa s koraki nazaj. Tudi, ko gre za neodvisnost sodstva in za boj proti korupciji, ne dosega napredka. Kot prvo, morebitne spremembe kazenskega zakonika in zakonika v kazenskem postopku. Če se vnašajo takšne spremembe, je treba najprej opraviti obsežna posvetovanja z vsemi pravnimi strokovnjaki, z vsemi deležniki, zato da se ugotovi, kakšne bodo more bitne posledice. Vsak sprejet ukrep pa mora biti skladen z evropsko zakonodajo in z mednarodnimi obveznostmi, pa tudi s priporočili, kot smo jih podali, zlasti, ko gre za boj proti korupcijo. Romunski organi bi tvegali, če bi nadaljevali po tej poti brez ustreznih posvetovanj. To bi namreč pomenilo, da bi bila vzpostavljena sistemska de facto nekaznovanost za vse visoke uradnike, ki so jih obtožili in obsodili zaradi korupcije. Druga zadeva. Kar zadeva visoko kasacijsko sodišče in pravosodje ter morebitni nadaljni ukrepi na področju imenovanja sodnikov na ustavnem sodišču. Namreč senati petih sodnikov naj bi se spremenili, kar zadeva sestavo. Kar nekaj pomislekov se poraja glede nadaljnih ukrepov. Tega seveda ne moremo ločiti od tega, da se bodo morda odpirali stari že zaprti primeri. To bi utegnilo povzročiti bistveno poseganje v neodvisnost sodstva. Poleg tega bi romunski kazensko-pravni sistem doživel hude pretrese. Številni korupcijski primeri, ki jih vodijo, ne morejo biti prezrti. Tretja zadeva. Imenovanje toživcev, še posebej, ko gre za potrebo po trdnem sistemu za imenovanje višjih tožilcev. Potrebujemo ustrezen sistem pregledov in varovalk. Ta sistem so namreč v Romuniji bistveno razvodenili. Postopki so trenutno izjemno sporni, vsaj ko gre za imenovanje najvišjih toživcev, ko gre za generalnega državnega toživca in tudi ko gre za glavnega toživca za boj proti korupciji. Četrta zadeva. Posebni tožilski organ za preganjanje in preverjanje sodnikov. Že v preteklosti, tudi v priporočilih, smo izpostavili pomisleke, tudi Beneška komisija in tudi Greko so izpostavili svojo zaskrbljenost. Kljub temu pa vlada krepi prej omenjeno strukturo. Vsi ti elementi, čisto vsi po vrsti, vzbujajo številne pomisleke že ločeno, če pa jih obravnavamo skupaj, pa ugotovimo, da se ponavlja vzorec. Razmere v Romuniji so zelo nestanovitne, prihaja do sprejemanja prenagljenih odločitev, tudi ko gre za bistvena vprašanja. Če naši pomisleki ne bodo odpravljeni, bo komisija prisiljena ukrepati, uporabila bo vsa sredstva, ki jih ima na voljo. Zato komisija Romunijo poziva, da si vzame čas za posvetovanja, da oblikuje soglasje, kolikor je to le mogoče in da upošteva tudi na svete Beneške komisije in tudi procesa CVM. Ni še prepozno, da bi Romunija spremenila pot, ki jo je obrala na področju reform. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jurova, zdaj pa gospa Gresle za dve minuti. ILS. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Nažalost, Ne morem pozdraviti predstavnikov predsedstva, čeprav bi obstajali dobri vzroki, da bi predsedstvo to poslušalo. Eh, moramo se ukvarjati z dejstvom, da Romunija trenutno predseduje Evropski uniji in mene že eh, vse skupaj skrbi, kajti nikoli nismo doživeli tako hitrega kolapsa pravne države. To, kar si je upala Romunija, si ni upala nobena druga država v Evropski uniji in upam, da bo to ostala edina zgodba. Dobro bi bilo, če bi se tudi stranka SED prej izrazila glede tega, kaj se dogaja v Evropski uniji. Romuniji. Mi predlagamo, da sprožimo člen 7 in da zaustavimo tudi eh, črpanje sredstev, kajti sredstev ne moremo glede na odsotnost pravne države več zaščititi. Eh, predsedstvo Evropske unije je očitno preobremenjeno, Evropska unija eh, je zločinec in njena prva žrtev je neodvisno sodstvo s tem so podlegli korupciji. Vidimo uh, predsednika stranke, ki je bil polnomočno obsojen zaradi goljufi, odgovoren je za to in to mora končno razumeti tudi SED, kajti tukaj ne morete uporabljati dvojnih standardov. Vidimo ustavno sodišče, ki se ukvarja samo s seboj in je pod velikim pritiskom. Videli smo tudi, kako je generalna državna tožilka eh, Kervesi bila obtožena vedno novih nepravilnosti. Tukaj gre pravzaprav za mačevalni pohod pri, eh, proti njej. Ehm, izborni odbor pa je že našel novo kandidatko. Svet ni naredil nič za to, da bi sankcioniral uh, takšno ravnanje eh, države, ki predseduje svetu. Tudi svet je zato soodgovoren, celo nagraditi želi Romunijo za vse skupaj. In to moramo zavrniti. Francoski kandidat ne more postati prvi državni tožilec, kajti uh, njegove kandidature niso objektivno obravnavali. Še Torej, že dolgo gre eh, več kot za eh, mesto eh, generalnega državnega toživca. Ehm, in končno bi morali v zvezi s tem ukrepati. Hvala. Gospa Gresle, vprašanje strani gospoda Kriste in sicer v okviru modrega kartona. Sprejmete. Hvala lepa, da ste sprejeli to vprašanje. Naslednje vprašanje vam bom zastavil v svojem jeziku. Gospa Gresle, v svojem prispevku ste izrekli kar nekaj strogih kritičnih pripomb glede ustavnega sodišča v Romuniji. Zanima me, če bi morda lahko malce bolje pojasnili mojim romunskim državljanom. Namreč pri vas so lahko ustavni sodniki celo odslani strank. Kolegi, danke za vprašanje. Kolega, hvala za vprašanje. Jaz nisem postavljal pod vprašanje, da so lahko politiki člani ustavnega sodišča. Gre pa za vprašanje, ali se, držaj, ali se držijo pravil. Jaz sem branila ustavno sodišče, kajti ustavno sodišče je pod pritiskom določenih politikov. In mislim, da je tudi skrajni trenutek, da SD zauzame stališče o tem, zakaj bi glasovali samo Romuni, ko gre za romunska vprašanja. Vse gre za celotno Evropo. Videli smo tudi, kaj se je zgodilo v primeru kandidata za računsko sodišče, ki ni povedal resnice o svojih, eh, o svojih prihodkih. Podobno je bilo z eh, generalno pravobranilko. Eh, kdaj se bo Romunija zbudila in bo razumela, da tukaj ne gre za romunska vprašanja, ampak za evropska vprašanja? Najlepša hvala. Se upravičujem, izključila sem mikrofon. Za minuto in pol ima besedo kolega Weidenholzer iz skupine SD. Ugotavljala bi, oziroma prosil bi, da gospa predsedujoča vodi današnjo sejo, ne pa gospod Preda. No, eh, mislim, da je romunsko predsedstvo v uh, svojem kratkem času predsedovanja doseglo veliko. Gospod Prijeda, prosim, poslušajte me, prosim za nekoliko discipline. Toliko bolj me čudi, da moramo danes imeti to nujno razpravo. Saj ne razpravljamo prvič o teh vprašanjih. Novembra je Evropski parlament v resoluciji jasno povedal, da uh, v Romuniji ne smejo vplivati na, na neodvisnost sodstva. Samo na ta način se lahko bojijo, borijo proti korupciji. Treba je zagotoviti nadzor in ravnotežje, zato da lahko sodstvo dobro deluje. No, uh, naši pozivi nažalost niso naleteli na plodna ušesa. Uh, Eh, to obžalujem. In ne gre samo za Romunijo, gre za naše razumevanje prava. Delujoča pravna država je bistveni stebr skupne Evrope. To je zapisano tudi v kopenhagenskih kriterijih. Mm, treba je ustrajati pri spoštovanju kopenskih kriterijev. To ni nobeno umešavanje v notranje zadeve neke države članice. To je v interesu nas vseh. Seveda pa se to ne sme zgoditi na enostranski način um, način. Ampak treba je določiti načela pravne države uh, in o tem vzpostaviti dialog. To je moje sporočilo Bukarišče. Samo na ta način se bosta združila vzhod in zahod. Hvala lepa, gospa Makovej skupine, e kaj je naslednja. Hvala lepa. Skupina koruptivnih politikov v Romuniji, ki jih vodi gospod Dragnaja, ki je bil tudi obsojen in bo ponovno vključen v sodni postopek, pa so njegovo obravnavo spremenili. In ti posamezniki ne spoštujejo zakona. Zakon spreminjajo sebi v prid, podrejajo si sodnike in toživce potem denar sprejemajo kot podkupnino in ga uporabljajo za svoje volitve. Koruptivni politiki se izogibajo roki pravice. Usoda 20 milijonov ljudi je zdaj odvisna od teh ljudi, od teh politikov. Pri nas zdaj vlada čas reši svojo kožo. Teptali so nas. Poleg tega so na nas eh, streljali s plastičnimi naboji, v nas metali so vzilac in tako naprej, ampak kljub temu ustrajamo na svoji evropski poti. Bili smo priča propadu države, z veliko mero obupa gledamo, kaj počneta Dragne in Taračanu. Ampak ona dva sta samo dva od številnih voditeljev, ki se oklepata oblasti. Romunija danes pada v roke kriminalni združbi, kriminalnim diktatorjem. Štirje milijoni Romunov so že zapustili državo. Dejstvo, da Romunija na nek način zapušča Evropo na tak način, eh, za nas pomeni nočno moro. Mi smo bili izven Evrope in se želimo vrniti oziroma ostati nazaj v Evropi. Hvala lepa, gospa Enfield, za tri minute. Yes, you, uh... Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi gospe komisarki. Na začetku moram povedati, da. Se strinjam s gospod Gresle, ki je zelo znevoljena, ker danes ni romunskega predsedstva, sploh ker govorimo o Romuniji. No, ne ploskat, dokler ne zaključim, ker morda čez par sekund ne boste več tako zadovoljni z mojim prispevkom. Moram pa reči, da obžalujem tudi odsotnost gospoda Timmermansa, gospa komisarka brez zamere, ampak vendarle je on komisar in podpredsednik je zadolžen za to vprašanje in kaj je storil v zadnjih petih letih. Prejšnji teden je komisija predstavila neke vrste sporočilo o pravni državi. No, škoda, da ste sploh uporabili papir, ker ni bilo vredno. Gospod Timmermans eh, se ni pojavil niti v odboru Libe, nisi vzel časa, nekoga je poslal v svojem imenu. Kaj pa je počel v zadnjih pet let? Res imam dovolj tega, da razpravljamo o teh vprašanjih. Danes govorimo o Romuniji, kritizira ELS. Ko se bomo pogovarjali o Mačarski, bodo SD kritizirali, ELS bodo tihi. Saj vem, da ste nekateri iz ELS odkriti tudi bolj glasni, tudi gospa Gresle, ki je odkrita in izrazi svoje mnenje, ampak vedno se obnaša tako, da gre tu za strankarsko vprašanje, pa ne gre za strankarsko vprašanje, gre za vrednote, ki se omenjajo v drugem členu pogodbe. To zadeva vse nas, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajamo in kakšne politične barve nosimo. Parlament je pred dvema letoma in pol sprejel stališče s tem v zvezi. Sprejel je tudi predlog za mehanizem, ki bi zadeval vse države članice na tem področju, vse vlade. Kaj pa počne komisija? Gospa komisarka Jurova, res ne kažem s prstom na vas, ampak gospod Timmermans je odgovoren. Gospod Timmermans je rekel, ah, saj tega spoh ne potrebujemo, ker imamo v škatli z urodjem vso urodje, ki ga potrebujemo. No, pa ga nimamo. Gospod Timmermans je vas špicen kandidat, tudi gospod Weber je špicen kandidat, zato me zanima, kaj lahko gospa špica in kandidata, ki sta sumljivo odsotna, en kot podpredsednik komisije in drugi kot vodja skupine, kaj nameravata storiti, ko bosta predsednika komisije, eden ali drugi. Ali bo poslanec Weber oziroma, oprostite, ali bo predsednik komisije Weber storil to, za kar je glasoval kot poslanec Weber, namreč, da se predlaga celovit mehanizem ki bi veljal enako za vse države. In naj bom popolnoma jasna, s tem pa prihajam do konca prispevka. Moja skupina, skupina Alde, je zelo jasno pokazala, da se je oddaljila od romunske vlade, ker je razočarana zaradi ne samo kazenskega zakonika, temveč tudi zaradi tega, ker ne podpirajo civilnih partnerstv in porok med istospolnimi, razočarani smo nad ravnanjem romunske vlade v primeru gospe Koveši, razočarani smo nad tem, da so želeli preprečiti registracijo novih strank, ki želijo kandidirati na volitvah. Gospa predsedujoča, mislim, da bi res morali ustrajati na tem, da se v naslednjem mandatu sprejme ta mehanizem. Hvala. Preda, are you expecting, expect, accepting it? Dobili ste vprašanje v okviru modrega kartona gospoda Prede ali sprejmete? Se povsem strinjam za vašo kritiko komisije in gospoda Timerna, eh, Timermansa. Ampak vaš eh, vodja eh, skupine, gospod Ferhoštab, tudi ni nič rekel o tej situaciji. Tiho je bil. Te, stvari se niso začele pred eh, tremi meseci in eh, ko smo mi rekli, da je treba nekaj storiti, pa ste stali ob eh, strani. Tudi vi sedaj imate svojo računico v času pred volitvami. Zakaj? Ni nič rekel gospod Verhofstadt ali zaradi svojih osebnih prijateljstev, ki so pomembnejša od načel, ki ste jih ravno kar navedli. You've got it completely wrong. Motite se, preberite zapisnik Evropskega parlamenta. Odnos naše skupine je bil soliden. Če bi bila ILS enako stroga do gospoda Orbana, ne bi bili v takšni situaciji, kot smo sedaj v zvezi z Mačarsko. Mi smo bili zelo kritični do tega, kar se dogaja v Romuniji. Distancirali smo se od stranke iz družine Alde, ki je del vlade. Prosili smo naj jih Alde izključi iz naše politične družine. Čeprav smo to naredili z težkim srcem, veže nas eh, dolgo časa političnega prijateljstva. No, ampak vseeno smo ravnali drugače kot ELS, ki se še vedno ni distancirala od Orbana. Prosim, da preberete zapisnike te hiše. Jaz osebno, jaz osebno, gospod Preda, sem se udeležila razprave o Romuniji in sem bila zelo kritična. Prosim, bodite enako kritični do vašega člana, gospoda Orbana. Hvala lepa, gospa Sargentini. Še predtem pa gospod Bostinarov. Izvolite. Oziroma, gospod Bostinarov ima modri karton za uh, eh, gospod Intervelt. Ga, ga sprejmete? Hvala lepa. Spoštovana kolegica, dve kratki vprašanji za vas. Ali veste, kolikokrat je romunsko ustavno sodišče označilo dejanje gospe Kveveče za neustavna? Ali veste, kolikokrat je bilo rečeno, da krši romunsko ustavo? Poznate tudi ta primer? In sicer osumljena je zlorabe delovnega mesta oziroma položaja. In pričala o tem sta dva tožilca v Nacionalnem uradu za boj proti korupciji. Pričala bosta proti njej. Kako potem lahko rečete, da gre tu za politični pritisk? I'm, I'm not going... Ne bom šla v podrobnosti sodnih postopkov, vendar kolikor mi je znano, je sodišče odločilo nedavno, da gospa lahko zaključim. Ali vas zanima moj odgovor? Imam 30 sekund in pol tega časa že poteklo, vendar vem, da sodišče je gospe Kaveči dovolilo, da potuje in da govori in ti argumenti zadeve ne izboljšujejo, kaj ti gre za popolno zmedo in kar potrebujemo je vladavina prava, ne le za Evropsko unijo, temveč tudi za ljudi v Romuniji, kaj ti mladi si želijo državo, ki bo stabilna, kjer je vlada zanesljiva in čista. Potem, če govorite, nekdo je na sodišču, tajne službe so pletene, ali menite, da je zaradi tega situacija kaj boljša? Jaz mislim, da ne. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Gospa Sargentini iz Renih, izvolite. No, vladavina prava ni eh, leva ali desna in zelo hudo mi je, ko vidim, da romunska vlada podpira mađarsko vlado tako, da ne želi podpreti tega na dnevnem redu. In to je zelo uh, sramotno, da romunsko posestvo ni tu. In s tem se delegitimira Eh, kandidata parlamenta za evropskega javnega tožilca in s tem se delegitimizira celoten proces. Boj proti korupciji je ključnega pomena v pr pravni državi. In imamo državo, ki ima resne težave in ki predseduje Evropskemu svetu prav sedaj. Dajte mi še en primer tak. Januar 2011 je mađarska vlada prevzela predsedovanje je to bilo pol leta, ko se ni nič zgodilo. Nekoga bi moralo biti sram zaradi tega. Šest tednov pred evropskimi volitvami pa smo priča temu, kar tu sedaj vidimo. Hvala lepa. Gospod Baten, zadevno tu je meni v venu skupine ENF. Niga. Potem pa gospod Lenars, ena minuta in pol izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija je unija držav, ki se skupaj borijo in uh, ki so skupaj močne. Vendar to je mogoče le, kadar to temelji na skupnih vrednotah. In to je dan današnji veliki ziv. Videli smo... Da se komisija ni odzvala in ko gre za Poskvi, ti morali biti v postopku pošljen sedem. Potem imamo države kot sta Romunija in Malta in na ti dve državi nišče ni preveč pozoren, vendar menim, da da bi res morali tudi videti, kaj se dogaja v tvojih državah, ne bi smeli imeti različnih standardov za različne države. Mi smo lahko uspešni, le v naši uniči imamo za vse enake standarde. In ne gre za to, kdo so vaši prijatelji eh, na sodišču. Ko, ko gre za romunski primer in tudi ko gre za Malto, bi morala Evropska unija eh, se Eh, bi morala posredovati. Gospod Nika, dve minuti in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Še ena predvoljena razprava danes. Žal, nihče ne omenja konkretnih dejstv glede Romunije. In prisiljeni smo povedati resnico in spodbijati leži, ki smo danes tu slišali kaj pa glede vladavine prava? Če nimate pravic za svoje državljane, potem nimate eh, pravne države. Gospa uh, eh, Kveveči je, ko je bila državna tožilka, podpisala sporazum s tajno službo. In slišali smo za številne takšne protokole, uh, In to je ljudi zgrozilo, zgrozilo jih je, da obstajajo ti tajni protokoli, protokoli, ki so pripeljali do zlorab in do izjemnih nepravic. Romuni sovražijo dvojne standarde eh, v pravosodju, v čemkoli, kar je povezano z njihovim vsakodnevnim življenjem. Uh, sovražijo uh, ponarejene izdelke, eh, ki ogrožajo njihovo življenje. Eh, Romuni niso člani šengenskega območja, čeprav že leta spunijo vse pogoje. Na vseh letališčih morajo Romuni stati v vrstah stran od evropskih državljanov. 80 odstotkov vseh Romunov pravi, da je to grozljivo. In kaj se je zgodilo na področju pravosodja? to, kar se je, ni dopustno in takšne zlorabe moramo zaustaviti. Na televiziji smo slišali veliko pričevanj v tem smislu. Romuni so zelo občutljivi na to, ker so bili uh, žrtve zlorabe že v komunizmu in si ne želijo tega še v prihodnje. Proti temu so, da se uh, na skrivaj snema tožilce, sodnike in tako naprej, zato da so potem o, neodporni na izsiljevanja. Torej, mi eh, zavračamo takšno, eh, takšno diskriminacijo, ki je posebno neopravičena. In vsem ljudem dobre vere eh, povemo, da si Romunija in Romuni eh, zaslužimo več in bolje. Gospa Weber, minuto in pol, izvolite. Mulčemesk românia este într un mecanism românia je v postopku z evropsko komisijo in romunske politike se je zelo kritiziralo v tem mehanizmu ki ga je vzpostavila evropska komisija zaradi praks ki so v nasprotju z zakonodajo no pred nekaj tedni pa so voditelji v Evropskem parlamentu prosili romunske organe, tudi sodišča, naj zaustavijo neko preiskavo proti romunskemu državljanu, eh, kateremu so se upoštevale procesne, procesne jamstva. Eh, sodniški svet v Romuniji je rekel, da ti voditelji Tajani Weber in Verhofstadt so na ta način izvali pritisk na nacionalne sodnike, ki so obravnavali to zadevo in so s tem spodkopavali neodvisnost sodstva. Tako da, dragi evropski kolegi, ne smemo več imeti dvojnih standardov, moramo se začeti obnašati tako, kot to pričakujemo od drugih politikov. Eh, gospod Preda, minuto in bo, izvolite. Hvala, predsednica trebuie să spun că regret la Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zdi se mi res slabo, da ni nikogar iz romunske vlade tu, čeprav je predmet te razprave ravno Romunija. No in tu jih ni in ne zastopajo predsedstva sveta. To kaže na njihovo uh, zaničevanje naše institucije, pa tudi sveta. To je res obžalovanja vredno, da sedaj, ko imamo prvo romunsko predstavljanje, smo v tem položaju. Nekdo bi moral priti sem. Režim iz Bukarešte žal ni več takšen, da bi upošteval pravno državo. Večina, ki vodi državo od leta 2016, dela to, kar je dejal gospod Nikat pritiska na sodnike, tožilce in so tudi vzpostavili institucije, s katerimi bodo prisilili, da bodo revidirali sodne odločbe za to, da se preneha z, uh, eh, z preganjanjem korupcije ali pa za to, da bi rekli, da tisti, ki vodijo njihovo uh, stranko, in je bil dvakrat obtožen zaradi korupcije, je nedolžen. Pokažite mi eno evropsko državo, kjer ima vodilna stranka takšnega predsednika in da takšen predsednik o, ostaja na položaju še potem, ko je bil dvakrat obtožen zaradi korupcije. Kako lahko pot, o, sprejemo takšno, o, ko, takšno vodstvo države? Gospa Grapin, dve minuti. Uh, dragi kolegi, naj povem, da je ta razprava neuspeh. Gospa komisarka, vidimo, koliko pa nas je tu, 20. In vodi tu ni, oni so strahopeci. Naj pride gospod Weber v mojo državo in naj pove moji vladi, naj preneha z sodnim postopkom. Komisarka, vi veste, da na področju pravosodja ne morete vladi naložiti naj nekaj stori, tudi če ste evropski politik. In vmešavanje evropskih politikov je negativno vplivalo na uh, romunsko vlado. Romunske države ne vedo, zakaj nekateri uh, evropski politiki se vmešavajo v sodne postopke na romunskih sodu, sodiščih smo v predvoljeni kampanji, smo, razumem, gospod Preda je to omenil, tudi on je v volilni kampanji in ELS želi na ta način nekaj dobiti v kampanji. Komisarka, povejte Romunom, da niste dali niti enega samega primera kršitve pravne države Romuniji. Romunska vlada uspešno predseduje vam to ni všeč, da so zaključili toliko dosjejev, zakaj to počnete? Lani smo imeli resolucijo, ki ni bila pravična in to veste. Veste, da je v resolucija nekaj, česar ne bi nikoli rekli glede kakšne druge države članice. Eh, bili ste proti temu, da smo Eh, spremenili vodjo določene institucije, vendar ta oseba, ki je vodila to institucijo, je bila kriva več različnih neprimernih dejanj. Kaj pa bi morali storiti, ga kar tam pustiti? Koga pravzaprav želite zaščititi? Romunija ni le ena oseba, to je 20 milijonov ljudi. Gospod Preda, oziroma gospod Hekmark, ena minuta izvolite spodkopavanje neodvisnosti sodstva, spodkopavanje neodvisnosti tožilcev, overanje vzpostavitve ustanavljanja novih strank, eh, poskus legalizacije korupcije, boj ne proti korupciji, temveč boj proti tistim, ki se borijo proti korupciji. Eh, prepo, prepoved osebam, da potujejo iz države, to je, kola, to je vse kolaps pravne države. In kaj me skrbi, morda še najbolj, je zanikanje. Vendar moram reči, gospod Weidenholzer, tišina socialistične skupine je zelo glasna vaš prispevek nocoj ni bil impresiven in naj vam povem zakaj. Zagovor pravne države in demokracije ne sledi stranki. Zloraba pooblastil in moči v Romuniji ali na Mačarskem tega ne opravičuje. Vsi ste bili zelo glasni glede Mačarske, tako kot sem bil sam, glede Polske. Sedaj pa ste glasno, tiho in sedaj, danes vi to počnete kot vodja socialistov in to je napačno. Gospod Sarvama, minuto in pol, izvolite. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, kje pa je podpredsednik Timmermans? Ga vidimo? Ne. Kje je romunsko predsedstvo? Tudi njih ne vidim. Evropska unija je bila ustanovljena zato, da bi imeli mer, demokratično načelo in pravno državo. Kot moji kolegi iz LS-a sem zelo zaskrbljen glede stanja pravne države v Romuniji in glede nedavnih dogodkov v Romuniji. Ne moremo sprejeti poskusov romunske vlade, da bi spremenila eh, romunski kazanski zakonik eh, po nujnem postopku in da bi s tem dekriminalizirali korupcijo. Vlade želi vplivati na sodstvo, želi vplivati na preiskave, izvaja pritiske na sodnike in tožilce. To je treba zaustaviti. Zagovarjanje pravne države je nujno. To bi morala biti glavna prioriteta za vse nas. In gospod Intveld bi svetoval, da si ogleda resolucijo ELS-a iz 12. marca. Menim, da to, kar ste dejali, ni v skladu s tem, kar v njej piše. Gospod Bostinar, počakajte. Postopkovno vprašanje, torej izključno postopkovno vprašanje in ne drugih kom komentarjev, prav? Dobro, hvala. Naj vas spomnim, kolege iz ELS-a, ki niso bili tu, da je bila odločitev sprejeta, da svet ne bo navzoč, je eh, bila odločitev predsedstva sveta. No, veste, kakšen bil vaš predlog, preden obsojate uh, romunsko vlado. Gospod Mureša, minuto in pol. doamnă președintă Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Romunija je proevropska država. Romuni si uh, želijo svobodo, vredljivo prava, zagovarja evropske vrednote. In na stotine tisoče, če Romuno je šlo na ceste, da bi zagovarjali evropske vrednote in politiki morajo prisluhniti ljudem in politiki ne smejo spremljati zakonodaje v svojem lastnem interesu. Še enkrat, na milijone Romunov ne želijo uh, pomilostitev, zato Romunsko vlado pozivam to, da upoštevajo vsa priporočila Beneške, uh, Beneš, Beneške komisije, Evropske komisije in tako naprej. Romunska vlada mora prisluhniti temu, kar pravijo ljudje. Zato je predsednik Johannes 22. maja se odločil za referendum, tako da bi lahko Romuniji povedali svoje mnenje glede tega, kar se dogaja v pravosodnem sistemu lahko rečejo ne pomilistitvam in drugim spremembam, s katerimi se želi smeti kazensko zakonodajo. Kazenski zakonik je treba smeti tako, da se upošteva mnenja sodnikov, nevladnih organizacij in drugih deležnikov. Evropsko komisijo prosim naj podpre Romune v njihovem boju za evropske vrednote in pravico. G gospa Grapini ima eh, modri karton, ga spremete? Prav. Hvala lepa, spoštovani kolega. Imam konkretno vprašanje. Rekli ste, da se, če, da se pri nas čez noč spreminjajo zakoni no, le gospod Čološ je enega spomenil, ali lahko še kakšnega drugega navedete? Hvala, gospod Grapini, za vaše vprašanje. Imamo več eh, zakonov, ki so bili sprejeti po postopku. Uh, z nujnimi odloki. Januar 2016, takrat je potem šlo na tisoče ljudi na cesto, ki so protestirali uh, eh, tem, proti temu. Hadja. Ste zaključili? Dobro, zdaj pa sledi prosta razprava. Gospa Jaruka ima besedo. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. najprej naj čestitam Romunom kot mačarka, vem, kako se počutijo v svoji koži, ampak naj povem, da se sama zauzemam proti dvojnim merilom in gospa Gresle je omilila številne obtožbe tudi proti mačarski. Ko gre za Romunijo, se veliko krat izkaže, kako daleč je Romunija prišla, ko gre za integracijo najrevnejših. Danes po vsej Evropi vlada kriza, ljudi izganjajo iz naseli, ker evropski denar zelo počasi prihaja do teh delov Evrope. Zato bi pozvala evropsko. Eh, oziroma, romunsko predsedstvo naj združi moči z komisarji, med drugim tudi gospod Krecu, zato da bo zagotovila, da se bo neporabljen denar iz strukturnih skladov hitro namenil za pomoč tistim državljanom Evrope, ki niso deležni evropskih sredstev, ki so jim pravzaprav namenjena, zato ker prihaja do težav pri birokraciji. Na ta račun prihaja do uh, izseljevanja ljudi in to moramo ustaviti po vsej Evropi. Najlepša hvala, gospod Kristeja. Najlepša hvala, predsedujoča. vaša tišina s pričo zlorab v Romuniji je zelo glasna, kot je bilo rečeno. Naj povem, da je cilj moje stranke konsolidirati evropski projekt in odpraviti dvojna merila, ki jih tolerirate. Populizem in ekstremizem ogrožata evropski projekt. Prihajata pa na dan tudi zato, ker so evropski uradniki povsem eh, brez stika z realnostjo v prestolnicah. Glede na to, kakšen je odnos komisije do Romunije, eh, bo to bistveno vplivalo tako na dobro ime Romunije kot na sloves Evropske komisije. Komisija se poskuša umečavati v interne zadeve Romunije, naprimer sodne postopke. To je nespremljivo. Nekateri od vas boste postali komisarji v prihodnje in pozivam vas, da se ne umešavate v sodne postopke v državah članicah. Pripravljeni ste nas eh, zlorabiti samo zato, da bi pridobili nekaj odstotkov v svojih predvolilnih kampanjah pozivam vas, da zaključite in vse ostale, da se držite predvidenega časa. Eno minuto imate. Naslednji je gospod Jurek. Gospa predsedujoča, gospa komisarka je dejala, da če se razmere v Romuniji ne bodo spremenile, bo komisija ustrezno ukrepala. No, na srečo ta komisija ne bo več sprejela nobenih ukrepov, dovolj ukrepov je že sprejela, eh, zdaj pa so na seznamu samo še eh, predvolilne poteze. Rečeno je bilo, da gospoda Timmermansa danes eh, ni tu in verjetno je vajen to vrstnih predvolilnih potez. Kar pa zadeva Romunijo, so eh, razmere tam zelo zahtevne in kompleksne, podobno kot v Združenem kraljestvu. Eh, Eh, no, vsaka korupcija je slaba korupcija, sploh ko gre za vse splošen pojav, ampak tu je na kocki še kaj več, gre za nadzor nad politiki in državljani in to je nespremljivo. Eh, gre za problem Romunije, ki ga morajo tudi Romuniji rešiti. Najlepša hvala, gospa Nikola je naslednja. Gospa predsedujoča, gre za razpravo o pravni državi v eni od držav članic in če se predsedujoča eh, država, ki je predmet razprave, ne pojavi na razpravi, je to izkaz prezira. Uh, Eh, ali pa se lahko bojimo, da bomo eh, izgubili zaupanje. Eh, ampak kakorkoli že, ta razprava je brez kakršne koli vsebine, gre za kot neko ponovitev Spielbergovega filma, kjer so ljudje obsojeni zaradi tega, v kar verjamejo. No, če bi kdo dejansko pogledal, kaj se dogaja v Romuniji, bi videl, da noben zakon ni bil sprejet. Pa nas kritizirate, da eh, spreminjamo zakonodajo. Razumem, da ljudje želijo pridobiti glasove, da želijo ostati na položajih, ampak morate razumeti, da ravno zaradi takega ravnanja prihaja do vedno večjega razkoraka med državljani in institucijami. Zato moramo opustiti populizem in predvoljena sporočila. Najlepša hvala. Vsi boste dobili besedo, ki ste za njo prosili v prosti razpravi, še gospa Morvaj. Najlepša hvala. V odziv na besede komisarke imam vprašanje. Veste, gospa Jurova, poznate Zoltana Srča in Ištvana Beketa iz Romunije, ki se soočata s kazenskim postopkom gre za dober primer tega, kako politika poskuša izvajati pritisk na pravosodni sistem. Zdi se, kot da ponovno doživljamo najhujše bolševiške čase, ko eh, so vsi sodelovali s tajnimi službami, In ko so politiki zlorabljali pripor in druga nezakonita sredstva za to, da bi dosegli svoje politične cilje. Ko gre za ta dva državljana, gre pravzaprav za poskus kriminalizacije dveh posameznikov, ki se skoraj borita za pravice mađarske manjšine v Romuniji. Zato pa jo Romunija smatra za sovražnika. Poznate ta problem? Prosim, da zaključite, zaključite pravi predsedujoča. Gospod Popa. Najlepša hvala, predsedujoča, gospa komisarka. Žal. To, o čemur smo priča, ni razprava, ampak zgolj nek festival predvolilnih modelov. Kot so si to pravzaprav zamislili tisti, ki so dali pobudo za to razpravo. Nobene vsebine, nič konkretnega ni v tej razpravi in eh, dejansko je bilo rečeno, nihče ne želi govoriti o konkretnih podrobnostih. Vsi bi želeli govoriti samo o strahovih in skrbeh in tveganjih. No, komisarka, moramo se bati, moramo, mora nas biti strah. Če evropski uradniki iz Strasbura ali Bruslja narekujejo sodnikom v Romuniji, kaj ne počnejo, to je nespremljivo. Pravna država pomeni, da pravosodje lahko neovirano opravlja svoje delo, ne pa da mu kdorkoli narekuje, kaj naj počne, ne glede na to, kdo to je. Najlepša hvala, gospa Tapaden. Najlepša hvala, predsedujoča, gospa komisarka. Naj začnem z vprašanjem. Ko govorimo o pravni državi, govorimo o spoštovanju pravic in svoboščin državljanov, kajti o tem je pravzaprav govora. To je tisto, kar eh, romunska mlada poskuša zagotoviti. Zagotoviti želi pravosodni sistem, ki bo pravičen, ki bo zagotavljal eh, spoštovanje eh, pravic eh, državljanov, kjer ne bo pritiska na tožilce ali sodnike, kjer ne bo prihajalo do uničevanja življenj in karjer. Eh, In moje sporočilo vsem političnim silam v parlamentu, ki zlorabljajo Romunijo kot slugo na svoji predvolilni kampanji, je naslednje. E, Vredostojni ste v očeh svojih volilcev, zato ste bili izvoljeni in nesprejemljivo je, da imamo še eno razpravo, v kateri napadamo notranjo politiko države članice. Gre za dvojna merila in to je posem nesprejemljivo. To, kar se tu dogaja, je zgolj neka predvolilna igra, ki pa bo ogrozila vredostojnost Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod Dekulum. Merci. Uh, ne gre vsem cel. Najlepša hvala. Zelo težko razumem, kako lahko govorimo o nečem, o pravni državi. Uh, čeprav to ni nikjer jasno opredeljeno, dokler so kazenske zadeve v nacionalni pristojnosti in obstajajo velike razlike med pravosodnimi sistemi posameznih držav, je nemogoče karkoli ocenjevati. Zato gre tu zgolj za nek šum. Vse to, kar tu slišimo, je nek šum, hrup, nič drugega. Gre za nekaj, kar je izključno v nacionalni pristojnosti Romunije. Uh, pričakujem od eh, romunskega nacionalnega sistema ter tudi Evropskega parlamenta, da določa ta pravila skladno s svojimi načeli in s pristojnostmi. Eh, no, sicer moram reči, da žal v Romuniji pravne države nimamo veliko dela, je še pred nami, preden nam bo uspelo to uresničiti, ampak pričakujem, da bo prihodnji parlament opredelil pravno državo in jo tudi uveljavil. doamnă comisar, dragi colegi, România este țara mea. Gospa predsedujoča, komisarka, Romunija je moja država in dokler jo zastopam tu v Evropskem parlamentu, ne bom dovolila nikomor, da bi v zvezi z njo širil laži. V Romuniji obstaja pravna država, ponavljam, obstaja pravna država določene romunske politične stranke pa poskušajo predstaviti v javnosti povsem drugačno podobo. Eh, tu gre za predvolilne interese opozicijskih strank ter za interese nekaterih evropskih strank in posledica tega je, da eh, se predstavlja posebno izkrivljena podoba romunskega pravosodnega sistema. Tisti, ki zdaj krivijo oziroma s prstom kažejo na Romunijo, so isti, ki doma izvajo pritisk na sodnike in poskušajo doseči obtožbe brez kakršnih koli dokazov ali pa po drugi strani pritiskajo na sodni sistem, da pomilosti ali eh, zamiži na eno koko, gre za eh, njihove ljudi. No, gre za določene elemente, ki eh, bi morali biti predmet razprave, ampak najprej je potrebno ustaviti pritiske na pravosodni sistem. To, čemu smo danes priča, Predsednica je prekinila govornico. Gospa Gomeš, no, sama sem tu v parlamentu glasovala za to, da Romunija pristopi k Evropski uniji. Borila sem se proti tistim, ki so želeli Romunijo izključiti tudi zaradi sprejema mednarodnega protokola o zaščiti otrok. Borim se proti vsem, ki. Eh, izkoriščajo romunske otroke in jih izražajo, izvažajo in Neverjetno se mi zdi, da danes, 15 let kasneje, romunsko predsedstvo ni v dvorani danes, ko o tem razpravljamo in eh, da eh, vodili v državi kradejo na milijone evropskih strank. Kot socialistka imam visoke zahteve do vseh članov svoje politične družine, zato brez težav eh, kritiziram to, kar se dogaja. Kot je povedala komisarka Jurova, gre za pravno državo ne samo v Romuniji, ampak v Evropski uniji. In če želimo podpreti pogumne romunske državljane, ki so v trdi zimi na ulicah zahtevali pravno državo, eh, moramo podpreti boj proti korupciji. Presidenta, komisarja Jurova. E, eh, gospa predsedujoča, e, gospa komisarka, e, ne bom omenjal nobene konkretne države, Romunije, Polske, Romunije. Zakaj? Zato, ker je boj za korup, boj proti korupciji eh, povezan z tem, da se potem to izrablja za druge eh, namene. Ko govorimo o členu 7 unije, se potem govori ravno o tem, vendar pomembno je, da je treba še nekaj vstriti. Potrebujemo soliden mehanizem preverjanja, izpolnjevanja načel člena 12 pogodbe Evropske unije. Pravna država, temeljne pravice, bor proti korupciji. In tak mehanizem, gospa Jureva, je nekaj, kar mi lahko pričakujemo od vas. In mi od komisije zahtevamo, da mora ga uporabljati in sicer takoj že v naslednjem sklicu po naslednjih volitvah. Jurova. Najlepša hvala, s tem je razprava zaključena. Besedo dobi gospa Jurova. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci in poslanke. Naj, najprej ponovno izrazim prepričanje, da tu zastopam celotno komisijo, celotno kolegi Eh, to je moj odziv tistim, ki ste kritizirali dejstvo, da prvi podpredsednik gospod Timmermans ni z nami. Eh, Franz Timmermans je intenzivno sodeloval v dialogu z romunskimi oblastmi in mislim, da je zadnji, ki si zasluži kritiko, čež da naj bi storil kaj narobe ali da naj bi kakorkoli ravnal proti Romuniji. Moj drugi komentar je naslednji. Komisija se ne umešava v posamezne primere v Romuniji, to je odziv gospe Grapini. To, tako je naše načelo. Ne umešavamo se, obravnavamo pa sistemske razmere, sistemsko situacijo, tudi kar zdaj v zakonodajo. Uh, In to je tudi razlog, zakaj eh, smo se eh, lotili obravnave zadnjih zakonodajnih sprememb, ki smo jim priča v Romuniji. Kajti kumulativni učinek eh, zadnjih sprememb utegne voditi v kršitve temeljnih načel in pravic v Romuniji. Gospa Morvaj, ne spomnim se teh primerov, ne poznam teh primerov, spomnim se svojega primera iz leta 2006. Ob leta 2006 sem bila obtožena korupcije. Šlo je za zelo mazen političen primer eh, in edini motiv so bili politični interesi. Šlo je pravzaprav za eh, festival za vse medije in spomnim se, ko sem sedela v priporu in niti za sekundo nisem verjela, da bo da me bo katerikoli sodnik eh, v moji državi eh, poslal v zapor, potem ko sem bila obtožena. Verjela sem v neodvisnost sodstva v svoji državi in na koncu pravzaprav sploh ni bilo sodnega primera, ker ni bilo nobenih dokazov. Šlo je zgolj za politične igrice eh, v korist medijem. Tega se zelo dobro spomnim in paradoks, Eh, je bil, da mi eh, je ravno Romunija takrat odprla vrata, ker je bilo zame vse uničeno. Eh, ne bom razlagala podrobnosti, to je grozljivo vplivalo tudi na mojo družino in Romunija kot država mi je dala priložnost, da sem tam izkoristila svoje znanje in vedenje in zato sem vsekakor zadnja, ki jo lahko obtožujete, da kakorkoli ravna proti Romuniji se pa strinjam, da v Romuniji utegne priti do nekih nepovratnih sprememb pravosodnega sistema, ki bi bile v nasprotju s pravno državo. Utegne se zgoditi, da bo neodvisnost in nepristranskost sodstva ogrožena. Zelo podrobno sem spremljala, kaj počne Romunija v okviru uh, projekta CVM. Uh, Eh, vesela sem bila, ko sem videla, da določene reforme gredo v pravo smer. Hkrati pa so me zelo prestrašile spremembe, ki so potem začele se obračati v napačno smer in eh, zdaj smo tu. Neodvisno sodstvo je temeljni stebr demokratične države. To je nekaj, kar se razvija tekom desetletji. V vseh državah članicah smo bili tu priča dolgim postopkom, ki so pripeljali do dobro uravnoteženih ustavnih sistemov z močnim neodvisnim sodstvom, ki predstavlja enega temeljnih stebrov. Vendar pa je to mogoče dobesedno čez noč uničiti in to je tisto, eh, česar komisija ne želi v Romuniji. Torej, razprava, dialog je v teku. Strinjam se s tistimi, ki pravite, da Romunija in Romuni zaslužijo več, zato želimo Romuniji pomagati. Torej, trenutno teče razprava na tehnični ravni. Eh, želim si, da bi se vrnili tudi na politično ravni in da bi stekel pozitiven dialog, ki bo pripeljal do pozitivnih sprememb in da se bodo reforme v Romuniji vrnile v pravo smer. Najlepša hvala, gospod Pavel. Nisem vam dala eh, besede. Eh, poleg tega ne morete uložiti modrega kartona na eh, prispevek komisarke. Če imate postopkovno zadevo in se lahko uh, sklicujete na konkreten člen, ne, ne prižigajte mikrofona, to ničemu ne služi. Dobro bi bilo, če bi prišli kaj prej. Uh, kajti razprava je s tem trenutkom zaključena.